Zapisnik z petka 24. aprila ste dobili, imate kakšne pripombe? Naj potem je zapisnik eh, sprejet. Kolega Blokland, eh, izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik. Dan kraljice na nizozemskem je vsako letno praznovanje za celotno nizozemsko prebivalstvo z kraljevsko družino Oranicev. Še vedno smo v šoku, mislimo na žrtve in na sorodnike, ki so ostali za žrtvami. Hvala, da ste poslali v imeno parlamenta. Sožano, sporočilo, hvala lepa, gospod Blokland kolegice in kolegi, v sodbi z 30. aprila 2009 je sodišče Evropskih skupnosti v povezanih zadevah C-393-7 Italija Evrop, proti Evropskem parlamentu in C-98 Benjamino Doniči Evropski parlament odločil Sklep 2007-2121 REG Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2007 glede preverjanja mandata Benjamina Doniči se razglasi za, nično, za ničnega.